ocenjevati in ki mu moramo vsi posvečati več pozornosti. V tem smislu pa ima parlament eh, glavno vlogo, ki jo mora odigrati. Lead. Najlepše hvala. Eh, sprejel sem eno rezolucijo za zaključek te razprave in jutri ob 11.30 bomo o tem glasovali in s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Kratko sporočilo imam glede predloga imenovanja v odbor za organiziran eh, kriminal, ki je eh, objavljen na eh, spletnih straneh. Končni rok za uložitev amadmajev je jutri ob devetih in glasovali bomo.